regarding today's agenda at the request uh, Dober dan vsem skupaj. Glede današnjega dnevnega reda na uh, prošnjo gospoda Gambusa uh, bomo zamenjali točki 6 in 4, torej 6 o Evropskem skladu za pomorstvo in štiri o izmenjavi mnen eh, s komisijo o predvidenih ukrepih za svetlobne proizvode. Potem pa bomo, da bomo bolj uravnotežili program, premaknili točke 17 in 23 na dopodanski del eh, in sicer bomo o tem glasovali po točki, ki se nanaša na plastiki. No, upam, da lahko um, potrdimo ta dnevni red. Poročila pa so naslednja. Mm. Gre za misijo, misijo odbora NV v Evropsko agencijo za okolje, na sedežu te agencije v Kopenhagnu 17. in 18. septembra in potem še obisk političnega foruma na visoki ravni o trajnostnem razvoju v Združenih narodih New Yorku 16. do 18. julija 2018 skupaj z odborom DEVE smo bili tam. Potem drugič, 27. novembra je, eh, bo Evropski parlament skupaj z Evropsko komisijo gostil konferenco na visoki ravni z naslovom Raziskave in inovacije Evropske unije v našem vsakodnevnem življenju. Izboljšanje eh, vsakodnevnega življenja evropejcev eh, z raziskavami in inovacijami. Zgodba o obsegu, o eh, uspehu. Ta konferenca bo potekala v hemiciklu v Bruslu. Pogovarjali se bomo o napredku na mm, medicinskem področju za čistejšo energijo eh, in pa za inženiring na visoki ravni. Hkrati bo to tudi možno za oblikovalce politike, da se izmenjajo zamisli in da tudi povedo mm, nove zamisli na področju raziskav in inovacij. Sodelovali bodo eh, države članice, raziskovalni centri in tako naprej. Predsednik Tajani in pa komisar Mojdas bosta uh, eh, so gostitelja te konference. Odbora Envi, odbor Envi pa bo uh, tudi eh, zelo pomembno prisoten. Torej vse informacije o tej konferenci, uh, pa tudi informacije o registraciji bodo na voljo na uh, spletni strani Evropskega parlamenta. Današnji jezikovni režim je tak, da je tolmačenje zagotovljeno v 20 jezikih. Ehm, seveda pa je dosje o tem sestanku na voljo tudi eh, prek aplikacije e-sestanek in sestanek se prenaša po spletu. Zdaj pa v zvezi z med institucionalnimi pogajanji. Najprej trialog Dejstvo je, da je težko premostiti uh, razhajanja uh, med različnimi institucijami. Uh, namreč Pogovarjali smo se o, o vprašanju preprečevanja in pa o stopni informacij, ki se izmenjujejo med državami članicami in Evropsko unijo. Svet, svet v svojem predlogu predvideva avtomatičnost, ko gre za sprožanje mehanizma in nadzora, mm, mehanizma nadzora, ki ga začne komisija. Parlament je proti taki avtomatičnosti. Veliko je razlik tudi v zvezi z RSQ ostaja negotovost v obliki, ki jo eh, predstavlja eh, svet, kako bomo tukaj res dosegli pravo dodano vrednost. Predsedstvo želi doseči eh, dogovor. Parlament je pripravil uh, kompromisne predloge, ampak predsedstvo pa ni pripravilo nobene uh, vredne, omembe vredne um, borimbe vrednega predloga, da bi lahko napredovali. Torej, naslednji neformalni trialog je na vrsti eh, na začetku novembra. Zdaj pa smo pri šesti točki. Gre za eh, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Obravnavamo osnutek mnenja. Poročevalec je gospod Gambus. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Komisija je predstavila nov zakonodajni predlog v zvezi eh, z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo. Iz eh, skupne kmetijske politike naj bi eh, financirali tudi ta Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo seveda si prizadevamo za trajnostni razvoj. Zahvaljujem se komisiji za predlog. Mislim, da je to dobro izhodišče eh, za eh, nadaljnja pogajanja. Tako da bosta so zakonodajalca na podlagi tega lahko ustrezno delovala. Treba se je bolj osredotočiti tudi na okoljska vprašanja, na pomorske ekosisteme. Eh, 30 odstotkov sredstev uh, sklada eh, je namenjenih prilagoditvi eh, podnebnih, eh, podnebnim spremembam. Uh, zahvaljujem se, da uh, so vključeni ti trajnostni elementi v snutku. Tako nam je delo predvsej olajšano. Obravnavamo priobalni. Eh, ribolov in še dva stebra. Pomembno je, da upoštevamo okoljske, socialne in ekonomske vidike. Gre torej za skupno upravljanje. V Kataloniji smo uh, že uh, uporabili ta pristep neposrednega uh, vključevanja vseh prizadetih oziroma upletenih. gre za skupno upravljanje, kjer sodelujejo ribiči, različne organizacije in tukaj eh, gre eh, za to, da se porazdelijo pristojnosti za, odlaš, za, za mm, odločanje, eh, gre za večjo neposrednost. In tako lahko strezno uporabljamo tudi ekosistemske in bioekonomske uh, zadeve. In to je tudi organizacija FAO priznala kot model, ki je ustrezen za uh, področje ribištva. In to je pomembno priznanje. Zato potrebujemo tudi ustrezne instrumente, ki nam omogočijo, da pravočasno reagiramo in da se to upravljanje v vsakem času lahko prilagodi. Ti novi mehanizmi upravljanja se lahko uporabljajo za eh, ribiče, za ribi, tiste, ki to uporabljajo kot eh, svoj poklic, za tiste, ki to počnejo rekreativno. Torej, eh, na ta način lahko dobimo informacije in jih tudi obravnavamo v realnem času, potrebujemo ustrezno tehnično znanje. Na podlagi tega lahko potem sprejemamo tudi ustrezno ustrezna, ustrezne odločitve in vse skupaj je uh, okolju prijazno usmerjeno. In to velja tako za ribištvo, kot tudi za akvakulturo. No, ko pa gre za ribe staleže, uh, moramo utemeljiti svoja prizadevanja na biopodatkih, kot je to predvideno v uredbi. Pomembno je, da zagotavljamo sorazmernost med izgubami, ki nastajajo eh, zaradi eh, zmanjševanja ribolovnih naporov in pa eh, istovarjanjem. V novem besedilu uh, govorimo o reprodukciji uh, vrst in pa o ciklusih reprodukcije in eh, to je zelo pomembno za vrste in pa za staleže. Priobalni ribolov Ta priobalni eh, ribolov eh, znaša 75 odstotkov prizadevanj, tako da se moramo osredotočiti na ureditve za to floto do leta 2021. To je logično, ampak ta argument temelji na velikosti plovil in pa na vrsti eh, ribolovne prakse, ampak eh, to eh, ni relevantno prav za vsa ribolovna področja in pa za eh, vse ribolovne flote. Včasih bi s tem zajeli 83 odstotkov proizvoda in 90 odstotkov celotnega donosa sektorja in to bi lahko pomenilo diskriminacijo med različnimi pomorskimi območji. Torej, pomembno je razlikovati ta priobalni. Uh, ribolov. Upoštevati moramo, kakšna je razlika, recimo do mest. Treba upoštevati dodano vrednost takih proizvodov. To so torej tiste skupnosti, ki živijo ob obalah in ki jim je pravzaprav v interesu, da ohranijo staleže, kajti če staleže v njih v morju, potem eh, tudi ribolova ne bo. Moramo biti pozorni na to, če ni ribolova, tudi ribičev ni kaj pomeni, da uh, je ogroženo življenje tisočev družin. Zato moramo vključiti skupno upravljanje, kjer bo se, bodo sodelovali vsi akteri, ki so pomembni v tem sektorju. Ne bi vam več želel krasti čas, ampak uh, želim si dobrega sodelovanja s poročevalci. V senci želimo doseči čim bolj širok konsens in na ta način bi zagotovili tudi preživetje tako staležev kot tudi ribolovnih skupnosti. Hvala lepa, gospod Gambus. Zdaj pa pridejo na vrsto poročevalci v senci. Najprej gospod Tanasesku. Hvala, gospod predsednica. Dragi kolegi, najprej bi se zahvalil poročevalcu za opravljeno delo, temeljito delo na tem predlogu. No, glede predloga v Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2021-2027, vemo, da si želi ta predlog doseči cilje skupne ribiške politike, želijo okrepiti uh, mednarodno upravljanje oceanov. Pozdravljamo tudi predlog komisije, za nje značilna kontinuiteta, prožnost, uh, Eh, zlasti ta prožnost in pa eh, upra, upravno poenostavljanje izdelovanja programov. Poleg tega pa je tukaj še povezava z drugi uh, skladi. Pri novem večletnem finančnem okviru bomo imeli sinergije in povezovanja z drugimi relevantnimi programi Evropske unije. Ta mm, progr, uh, predlog želi poenostaviti uh, glede na zelo kompleksno arhitekturo, ki smo jo imeli v obdobju 2014 do 2021. No, glede na to, kako pomemben je uh, ta sektor pomorstva, ribištva, se ne moremo skrig, sk, eh, strinjati uh, s proračunom v uh, večletnem finančnem okviru za naslednje obdobje v primerjavi z dejšnjim. Koristi bomo lahko imeli samo od tistih finančnih uh, instrumentov, ki bodo uh, eh, podokrivne uh, nove uredbe o skupnih, uredbe o skupnih določbah. Ta propozal je zelo pomemben za prehrano in zato mm, mora um, pomorski sklad za pomorstvo in ribištvo spodbujati trajnostni ribolov. In mislim, da bi morali imeti enake subvencije kot prej za ribištvo in pa akvakulturo. E, to je bistveno za ohranjanje pomorskih virov, za varno preskrbo s hrano, za e, razvoj e, trajnostnega gospodarstva, pa tudi za zdravje, varnost in pa trajnostno upravljanje mori in oceanov. Hvala lepa. Thank you. Now, Madame Meisner. Hvala, gospa Majsner. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalila gospodu poročevalcu. Povedal je veliko stvari, ki jih sama absolutno podarjam in se mi zdijo pravilno. Že leta 2009 se že ukvarjam s to integrirano pomorsko politiko, od leta 2007 je to evropska politika in eh, menim, da je izredno pomembna, kajti oceani imajo pomembno vlogo, imamo veliko mori, in uh, za Evropo je zelo pomembna, uh, eh, da ne skrbimo sa, z, samo za pomorstvo in ribištvo, temveč za vse drugo, kar je povezano z, me, z morjem. In mislim, da je bil to res pomemben korak, da se je ta uh, sklad za pomorsko in ribištvo razširil leta 2010. No, potem smo imeli delež denarja tudi za razvoj pomorske politike, ampak to je bil samo začetek. Najpomembnejši del pa se je uporabljal za izvedbo eh, reforme na področju ribištva, eh, zato da bi dosegli trajnostnost v Evropi. 6047 eh, milijonov imamo zdaj, 300 tisoč milijonov ni povezanih eh, neposredno eh, z ribištvom. To je seveda manjši del, ampak kljub temu eh, je to velika zgodba o uspehu, kajti ta denar je prispeval tudi k temu, da recimo uredimo oziroma imamo ureditev o pomorskem okolju, kajti to je zelo pomembno za rast in razvoj kajti veste, da smo si rast eh, zadali kot neke vrste modri stebr za Evropo 2020. Ogromno sredstev je šel za eh, eh, neposredna delovna mesta, kar 3,4 milijone, ampak seveda denar smo potrebovali tudi za regionalne strategije, za Baltik, za Atlantik, za Jadransko morje, za Jonsko morje. Seveda pa je treba še postoriti veliko stvari. Recimo eh, onesnaževanje mori, podnebne spremembe, to so vse eh, tematike, eh, kjer bodo potrebne, potrebni ukrepi Evropske unije. In tukaj gre za delovanje na globalni ravni. No, veseli me, da imamo upravljanje oceanov na Evropski ravni, želimo biti zgled za celoten eh, svet. No in na ta način bomo integrirano pomorsko politiko lahko še razširili. Mislim, da je dobro, da imamo zdaj 29 milijonov pod neposrednjim upravljanjem. To mogoče ni strašno veliko, ampak je pa to pomemben korak naprej, kajti premisliti moramo o tem, da morja ne poznajo nobenih meja in če želimo se boriti proti nezakonitem eh, ribolovu in proti onesnaženju s politiko, si moramo nasplošno prizadevati ohranjati oceane čiste in eh, zlasti to velja za evropske eh, priobalne vode. Eh, in v ta namen bi potrebovali več denarja. Se pa zahvaljujem še enkrat za poročilo in se veselim sodelovanja s poročevalcem in pa drugimi poročevalci v senci. Hvala, gospa Engšo. Ne, je ni, dobro. Bi kdo drug spregovoril na, na mesto gospe Engštrom? Ne, potem pa gospa Zitov iz komisije. Hvala lepa, predsednica. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za osnutek mnenja. Hvala tudi za vse prispevke poslancev, katerim sem pozorno prisluhnila. Dovolite mi par komentarjev. Najprej glede poenostavitve. pri poenostavitvi eh, predlagamo širok razpon ukrepov. Nimamo pa nekega izključnega seznama preskriptivnih eh, ukrepov. Torej vse je možno razen nekega jasnega eh, seznama neostreznih ukrepov. Države članice morajo imeti ustrezno prožnost, da se prilagodijo specifičnim potrebam, ki jih imajo. Recimo pri schemah soupravljanja lahko rečemo, da so te v, v tem okviru ravno tako upravičene. Drugi komentar. Naš cilj je, da bolje podpremo doseganje ciljev skupne kmeške, eh, ribiške politike. No, ampak gre za sklad za pomorstvo. Torej, tukaj ne gre samo za doseganje ciljev skupne ribiške politike, temveč tudi za razvoj trajnostne akvakulture, pa za zaščito uh, pomorske bio, biotske raznovrstnosti in uh, bioekonomije. Gre pa tudi za upravljanje oceanov. Veste, da smo utemeljeni na pristopu ekosistemov, torej pri upravljanju uh, um, ribolovni dejavnosti, je treba upoštevati tudi uh, človekove dejavnosti, hkrati pa tudi okoljsko uh, pravo. Želimo doseči dober okoljski status in mislim, da se mora. Uh, evropski, da se mora Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo prizadevati v tej smeri. Omenili bi pa tudi podporo območji v okviru Nature 2000. Komisija je predlagala tudi, da bi okrepili podporo za zbiranje eh, pomorskega znanja. To je dobro tudi za dobro izvanje recimo um, eh, direktiv o posebnem upravljanju pomorskih območij ali pa direktiv o habitatih oziroma pticah. Prizadevamo si za zdrava morja, prizadevamo si za uh, ustrezno nadzorovanje plastike v okviru krožnega gospodarstva. Pa še par zadnjih komentarjev. E, glede e, ciljev ohranjanja v okviru skupne ribiške politike. Želimo si bolj ciljno usmerjenost v doseganje e, ciljev. Potrebujemo učinkovito vlogo, vlogo potrebujemo naložbe za lažje stovarjenje in potrebujemo izvanje večletnih načrtov. Pa še zadnji komentar. O izredni prekinitvi. Tukaj gre za uh, dodatni, dodatne vire dohodkov v povezavi s presežno zmogljivostjo. Predlagali smo, da se bolje osredotočimo na nadomestila v primeru znatnih nepredvidljivih eh, dogodkov, ki povzročijo veliko škodo za eh, ribiče. Tak je bil naš namen, ko smo pripravili predlog. Thank you, now, Mr. Gambus. Hvala, zdaj pa gospod Gambus. Hvala lepa. Ne bom dolg. Zahvalil bi se vsem, ki so se oglasili. Mogoče nisem bil dovolj jasen. Mi ravno tako ne sprejemamo petodstotnega zmanjšanja. Strinjamo se z vsem, kar je bilo povedanega glede modrega trajnostnega gospodarstva. Na voljo sem vsem kolegom in pa poročevalcem v senci, da bi čim bolj prečistili tole besedilo in na koncu dobili dober dokument, ki ga bomo potem posredovali naprej. Uh, the deadline for amendment is 16th of October. <clears throat> The vote in our committee. Rok za, za vložitev predlogov spremembe je 16. oktober. Glasovali bomo uh, v tem odboru uh, 19. novembra, januarja pa. pa bo glasoval vodilni odbor za ribištvo. Skušamo ugotoviti, če bo naš naslednji poročevalec prišel ali ne, zato čakamo. Now we can move to the next item. Um, It's consideration of draft opinion. Tako lahko gremo naprej. Gre za osnutek mnenja o Evropskem socialnem skladu plus. Gospod Bušo je poročevalec. Izvolite, besede vaše. Yes, thank you very much and... Uh, Hvala lepa. Se upravičujem za zamudo. Rečeno mi je bilo, da moram biti tukaj ob desetih. Spoštovani kolegi, spoštovana predsednica, maja 2018 je komisija pre, pripravila predlog za okrepitev evropske socialne razsežnosti. Gre za eh, uredbo o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus, gre za mehanizem, s katerim bi se lotili trenutnih eh, izzivov na uh, trgu dela. Uh, ogromno ljudi je na meji uh, socialne izključenosti in uh, revščine. Želimo uh, Eh, zmanjšati stopnjo brezposelnosti in zato je Evropa zdaj na prekretnici. Glede na to, kakšne desetletja so pred nami, moramo ostati konkurenčni v okviru svetovnega gospodarstva. Zagotoviti imamo, moramo, da je stopnja zaposlenosti, eh, izobraževanja in zdravja zelo visoka. Tako da je cilj, um, cilj da, se zmanjša, da se zmanjša obremenitev. Zato bi uh, pod eno streho želeli dati uh, različne stvari. Evropski socialni sklad, potem pobuda za zaposlovanje mladih, sklad Evropske pomoči za najbolj ogrožene, um, potem program za. Uh, za poslovanje in socialne inovacije, hkrati pa tudi zdravstveni program. Torej želijo zmanjšati nepotrebno uh, um, birokracijo, želimo zagotoviti večjo učinkovitost za državljane. No, ampak to, da se zdaj uh, ta zdravstveni program vključuje v, pod neko večjo streho, je gotovo uh, slab znak. Uh, Kajti zdravje je za državljanje vedno v spredju. No, in s čim se ukvarjam v svojem osnutku? Trenutno imamo pred seboj Brexit in vedno večji euroskepticizem. Zato je vloga zdravstvenega programa izredno pomembna in na to so vezana tudi pričakovanja državljanov. Eurobarometer je izvedel raziskavo. In ugotovljeno je bilo, da bi morala Evropska unija več posegati na področje zdravja. Zato bi uh, Eh, predlagal, da se eh, ravno ta eh, zdravstveni svežen izuzame iz Evropskega sklada plus in da se ga ločeno obravnava v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. Upam, da boste podprli našo zamisel. Seveda mi o tem ne odločamo. Če to ne bo možno, bomo imeli izključne pristojnosti za zdravstveni program. Potrebujemo tudi umestno oceno. No, ne želim vam vzeti preveč eh, časa, želel bi izpostaviti najbolj pomembna vprašanja. Vzpostavitev 24 eh, evropskih reveričnih mir, potem podpora za večje, večjo izgradnjo zmogljivosti, da se eh, odzovemo na izbruhe, potem obravnavanje potreb beguncev in migrantov, potem zmanjševanje uporabe alkohola, presejalni testi, omejevanje širjenja virusa, HIV in tako naprej. Potem uh, so tukaj še e-zdravje, mrežne dejavnosti, uh, tehnologije za ocenjevanje zdravja. No, države članice same nikoli ne bi mogle doseči tako pozitivnih učinkov, ko gre za skupna čezmejna vprašanja. No, drugi pomislek se nanaša na proračunsko zmanjšanje. Ne gre za znatno zmanjšanje, ampak še vedno gre za zmanjšanje. Uh, v predlogu Evropske komisije. Prišlo pa je tudi do preoblikovanja prioritet za eh, naslednji večletni finančni okvir. Unija ne bo mogla učinkovito obravnavati povečanih izzivov eh, na področju zdravja, če imamo zmanjšan proračun in to je politični signal. V naslednjih letih bo izzivov še več. Tako da bi vas eh, opozoril recimo na področje protimikrobne odpornosti. Ta, eh, to je vedno, vedno večja obremenitev in najti bi morali skupne rešitve na evropski ravni. Brez ustreznega evropskega proračuna se ne bomo mogli soočiti s prihodnimi izzivi, večplastnimi izzivi za. Eh, zdrave potrebujemo uh, centralni pristop za, uh, za to, da se bomo sredotočili na uh, pacijenta in da bomo tudi podprli evropsko zakonodajo na področju zdravja. V zvezi s tem sem pripravil par predlogov sprememb hkrati, pa uh, imam v predlogih sprememb 13 in 15 tudi omenjenih 100, 458 milijonov. Potem želimo zmanjšati uh, obremenitev, uh, učinke um, infekcij, želimo uh, več presejalnih testov. 40 problem. Potem problemi um, mentalnega zdravja, ti, so, ti imajo precejšne posledice, tudi diskriminacijo in uh, neenako obravnavanje. Potem so tukaj še eh, dejavniki, eh, ki so povezani eh, z mentalnim zdravjem, povečuje se tudi tveganje. Potem so tukaj še predlogi spremembe 29, 29a. Potrebujemo usmerjevalni odbor za izvajanje ukrepov v okviru uh, sežne za zdravje v, v koordinaciji z obstoječimi in pa instrumenti, ki jih imamo. Poleg tega potrebujemo tudi večjo učinkovitost na mednarodni ravni. Gre za sodelovanje z relevantnimi mednarodnimi organizacijami, recimo Svetovno zdravstveno organizacijo, OECD in to je predlog spremembe 21. Poleg tega pozivam komisijo, da čim bolj uh, zmanjša uh, ovire za sodelovanje pri nekaterih državah članicah. Seveda je tudi Eh, je tukaj tudi vprašanje eh, tega, da nekatere države članice niso ravno navdušene tem, da se jih koordinirane z evropske ravni. No, ampak glede na uh, uspehe uh, trenutnega programa bomo lahko še bolj uspešni, uh, kajti komisija ima zdaj že dobro strokovno znanje za to vrstne ukrepe. Zahvalil bi se vam za pozornost in čakam na prispevke kolegov, poročevalcev, senc in drugih kolegov. Se pa upravičujem, ampak na robe so me obvestili, da bomo s tole točko začeli ob desetih. Se bo šajica, eh, understandable. Um. Ja, seveda razumemo to zmedo, sedaj pa dobi besedo gospod Palmer, ki nadomešča gospodo, gospod Kadenbach, ki je poročeval ka v senci za S&D. Najlepša hvala. Gospa Kadenbach se opravičuje, ampak trenutno predseduje sestanku poročevalcev v senci v okviru odbora Agri. Imam pa njene prispevke, ki jih želi tukaj podati. Vsekakor podpira poročevalca, namreč program za zdravje ne sme biti del sklada ISS. E zato bi si želeli, da se to loči in da bo program za zdravje v okviru naslednjega večletnega finančnega okvirja ločen in samostojen program. Zahvaljujemo se tudi eh, predsednici odbora, da je to vključila v mnenje odbora Bač. Ne strinja se s tem, da se tukaj zniža finančna sredstva za zdravstveni program, to je nesprejemljivo. Nadaljevati se mora delo, kar se tiče mikrobne eh, odpornosti. Financiranje tukaj mora biti zadostno, da zagotovimo ambiciozno zdravstveno politiko Evropske unije, ki bo omogočila komplementarne dejavnosti na ravni držav članic. Gospa Kadenbach zato prosi predsednico, da se na konferenci predsednikov omeni to vprašanje. Namreč to vprašanje je že bilo na dnevnem redu konference predsednikov, ampak so ga v zadnjem trenutku umaknili. Hvala. Najlepša hvala, gospa Jetenmake, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Kot veste, mi ni všeč, če se Evropska unija vtika v eh, stvari, kjer nima pristojnosti. Kakorkoli že, ko gre za kontekst zdravstvenega varstva, vidim tukaj dodano vrednost pri tem, da se poglobi sodelovanje, na tak način lahko dosežemo bolj učinkovit in bolj vključujoč evropski zdravstveni sistem. Poleg tega omogočimo tudi čezmejno zdravljenje pri različnih boleznih nove tehnologije in dejstva, da se prebivalstvo v Evropi stara, predstavljajo tako izziv, kot tudi priložnost za to, da lahko razmislimo o tem, kako povezati nacionalne zdravstvene sisteme. Vprašati se moramo, kakšna je struktura nacionalnih zdravstvenih sistemov, kako jih lahko izboljšamo, naredimo eh, bolj učinkovite. Pri nas na finskem smo zelo ambiciozni, kar se tiče e-zdravja in uporabe podatkov o pacijentih, ki so seveda shranjeni v varnih bazah podatkov in z privolitvijo pacijentov. Program za zdravje je idealni instrument za izmenjavo najboljših praks. Preglog o ISS e Plus se osredotoča na vprašanje sinergij in potencijalnih koristi, ki jih te sinergije prinašajo. To je zelo lepa beseda sinergije, ampak mislim, da se jo prepogosto uporablja. Namreč eh, želimo si, da bi se res ustvarile takšne sinergije, Sinergije namreč eh, pomagajo ljudem in vplivajo ter izboljšajo življenje ljudi po celotni Evropi. Dokument glede proračuna na področju zdravstvenega varstva dokazuje, da bo to področje podpiralo tudi nekaj drugih instrumentov. Naprimer Invest EU, Sklad za regionalni razvoj in obzorja Evrope. komisijo pa vseeno prosim, če lahko bolj specifično pove, kakšne prispevke bomo dobili pri zdravstveni politiki iz teh različnih instrumentov. Zahvaljujem se poročevalcu za dobro sodelovanje in se veselim dobrih rezultatov naše razprave. Hvala. Much, Hvala lepa, gospa Konična, izvolite. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Spoštovani kolegi in kolegice. Le redko se zgodi, da se strinjam s kolegi iz ELS. Ampak pri tem poročilu nimam nobene kritike. Večina evropejcev si želi, da bi Evropska unija bolj aktivno sooblikovala zdravstvene vprašanja. Predlog večletnega finančnega okvirja pa žal ne gre v to smer in to me skrbi. Na področju zdravstvene politike in vključevanja zdravstvenega programa v ESS, mislim, da obstaja veliko pomislekov. Ustvarjanje sinergij je samo po sebi nekaj pozitivnega, to je res. Ampak to poročilo komisije se mi ne zdi smiselno, ne zdi se mi, da gre v pravo smer. Izgleda, kot da bomo v naslednjem sklicu komisije izgubili komisarja za zdravje in celo GD Sante več ne bo obstajal. Evropska javnost si želi več podarka na zdravstveni politiki, mi pa si želimo, da bi do leta 2020 2020 zmanjšali sredstva za zdravstveno politiko za 8 odstotkov. Kako bo torej mogoče, da bi z več sredstvi dosegli, z manj sredstvi dosegli več rezultatov? Podpiram to pobudo poročevalca. Sprašujem pa se, kako bomo dosegli rezultate, če že sedaj obstoječa sredstva niso zadostna za to, da bi tukaj pokrili, naprimer, fizične aspekte eh, zdravstvene politike, sedaj pa želi poročevalec dodati tudi eh, psihične bolezni. Sredstva niso zadostna in eh, sredstva, ki so na voljo v večletnem finančnem okviru, je potrebno zvišati ali pa vsaj ohraniti enako raven teh sredstev. Najmanj, kar potrebujemo, je to, da ohranimo sredstva na trenutni ravni, kljub temu, da že to ne zadostuje za doseganje ciljev. Poleg tega se strinjam s poročevalcem, da moramo vključiti tudi združenja pacijentov. Predlog mnenja mi je všeč in eh, veselim se dobrega sodelovanja s poročevalcem. Okay, very... Hvala lepa. Gospa Grostet. Merci beaucoup, madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsednica, se upravičujem za zamudo, ampak udeležiti, udeležiti sem se morala ene druge seje. Ampak vseeno sem eh, prispela dovolj eh, hitro, da lahko sedaj spregovorim. Mislim, da je gospod Bušoj pripravil odlično poročilo, po mojem je to popolno poročilo, lotil se je tudi tistih perečih tem in prav ima, biti moramo pogumni na tem področju. Perspektiva, ki jo predlaga Evropska komisija, da zdravje torej vključimo v uh, eh, SS, plus, ESS, plus, uh, je problematična uh, tema, zato ker bomo izgubili, izgubili upravi, uh, učinkovitost in uh, vidljivost uh, tega sistema. In to je nespremljivo. Zdravje je izjemno pomembno za naše državljane. To kažejo vse javnomnenjske raziskave. In to je nekaj, kjer lahko prepričamo ljudi v dodano vrednost Evropske unije. Tako jih lahko prepričamo, da podprejo Evropsko unijo na naslednjih volitvah. To je področje, kjer naši državljani želijo, da Evropa naredi več program zdravja, mora biti torej ločen program znotraj eh, večletnega finančnega okvira. Toliko o zdravju. Če sledimo eh, predlogu komisije, bomo razvodeneli eh, to področje zdravja in ne vem, kakšna je logika, zakaj bi to povezali z integracijo migrantov in zaposlovanjem mladih, tega ne vidim. Program zdravja mora biti prioriteta v naslednjem večletnem finančnem okviru. Kot je dejal naš poročevalec, je to eh, povezano tudi z vprašanjem zmanjšanja eh, sredstev. Tega prav tako ne razumemo, glede na to, da je izzivov na tem področju vedno več. Nacionalni proračuni za zdravje prav tako padajo. Na trgu je več eh, dražjih zdravil, dražjih zdravljen, pacijenti se soočajo z večjimi težavami, epidemije ne poznajo eh, meja, pacijenti so vedno mobilnejši, eh, tisti, ki se ukvarjajo s tem področjem, se včasih selijo v eh, tujino. Vse to kaže, kako pomembno je, da sam program zdravje in zdravstvena politika dobita dovolj manevrskega prostora. Namesto, da bi naredili korak naprej, eh, komisija stoji na mestu. Ob vsakem koncu parlamentarnega sklica bijemo ta boj. Vsakič se borimo za program zdravja, ampak vsakič smo ga dosedaj tudi rešili, zahvaljujoč odboru in zahvaljujoč tistim, ki v to verjamejo. Upamo, da bomo eh, lahko zbrali dovolj ljudi, ki bodo podprli našega poročevalca in da bomo na ta način preprečili to tragedijo, preprečili izginotje te evropske zdravstvene politike. Hvala. Stet. Najlepša hvala, gospod Grostet. Želi še kdo drug besedo? Ne. Gospa Gvisar za komisijo, izvolite. Not. Ali pa tudi ne, kot želite. No, raje bi besedo predala kolegu iz GD Sante, ki eh, bolje poznata vprašanja. Hvala lepa, ime mi je Štefan Šrek in eh, prihajam iz Gedi Sante. Zahvaljujem se poročevalcu in eh, poročevalcem v senci pri tem mnenju. Pozorno smo prisluhnili vsem komentarjem. Izpostavil bi naslednje. Pri našem predlogu smo se osredotočili na naslednje. Sedaj je program za zdravje vključen v ISS e Plus in osredotočili smo se na tiste elemente, ki so v preteklosti pokazali dodano vrednost. Vsi ti elementi so prisotni v programu in različni poslanci so izpostavili, kako pomembni so. Poudaril bi, kako pomembne so sinergije program za zdravje smo vključili v ESS Plus in na tak način bomo, bomo omogočili večje sinergije z socialnimi aspekti tega programa. Socioekonomski kazalniki so izjemno pomembni pri zagotavljanju zdravja. Vemo, da je klasični del ISS-a, kot smo ga prej poznali, veliko vlagal v zdravje. Del, ki ima skupno upravljanje, deljeno upravljanje, v bistvu vlaga v vprašanje zdravja bolj kot sam program za zdravje. Prav zato bi po našem mnenju lahko ustvarili veliko sinergij, če bolje uskladimo del eh, Evropskega socialnega sklada izdeljenega upravljanja in eh, program za zdravje. V preteklosti je to že zelo dobro delovalo in v prihodnosti vidimo, da bi lahko dosegli še boljše rezultate, če ta dva programa združimo. Toliko za enkrat, o drugih komentarjih bomo pa seveda razmislili, kar se tiče proračuna, naj povem naslednje. Vprašanje proračuna programa za zdravje je in pa drugih elementov v večletnem finančnem okvirju, to je vprašanje, o katerem moramo razmišljati skupaj. Seveda, ko se pripravlja splošni proračun, prav zato o tem danes še ne morem komentirati. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Bušo, izvolite. Hvala. Rad bi se zahvalil vsem kolegom eh, za pozitivne komentarje glede mojega predloga. Poleg tega jih, eh, se jim zahvaljujem za to, da ste podprli mojo zamisel, da bi imeli ločen program za zdravje in povišena finančna sredstva v proračunu. Gospod Palmer je v imenu gospe Kadenbach govoril o odločitvi, ki jo bodo sprejeli na konferenci predsednikov in videli bomo, ali lahko prepričamo predsednike drugih eh, političnih skupin parlamenta, da podprejo naše stališče. Zahvaljujem se gospe Temaki, ki je podprla zamisel, da se poviša proračunska sredstva tukaj, tako da bodo ta vse enaka trenutni ravni. In izpostavili ste tudi digitalno zdravje oziroma e-zdravje. Na tak način bi lahko izboljšali učinkovitost naših zdravstvenih sistemov. Gospa Konečna, tudi vam se zahvaljujem za podporo. dodal pa bi še nekaj. Slišali smo govorice, da v naslednjem mandatu ne bo komisarja za zdravje in da DG Sante ne bo več obstajal, ampak to so res samo neumne govorice. Nihče ne bi verjel, da je to dejansko stališče Evropske unije glede zdravstvene politike v naslednjem mandatu. Zdravje je izjemno pomembno vprašanje za evropske državljane. Seveda je to pristojnost eh, na ravni držav članic, ampak državljani imajo občutek, da bi morale tudi dejansko evropske inštitucije več storiti. Še posebej pa hvala, gospe Grostet, hvala za vašo podporo. Popolnoma se strinjam z vami. Izpostavili še, ste še nekaj dodatnih izzivov eh, o katerih sam nisem govoril in ki se nanašajo na naslednje obdobje. Popolnoma prav imate. To je zelo slab politični signal, ki ga pošiljamo v Evropo zaradi te situacije, v kateri program zdravja ne obstaja več kot ločen program. Številni državljani menijo, da je to prva faza, čež da zdravstvena politika ne bo izginila, eh, da bo še vedno obstajala, ampak če to sedaj sprejmemo, obstaja veliko tveganje, da eh, bo vse skupaj razvodenelo in da na koncu ne bomo več imeli zdravstvene politike. Hvala za eh, navdih, hvala za vaš vpliv in hvala tudi za vašo vlogo v Evropskem parlamentu. Na ta način lahko skupaj prepričamo kolege in kolegice, da nas eh, podprejo v okviru konference predsednikov. Hvala. Najlepša hvala in eh, čestitke za to konsistentno poročilo. O tem poročilu bomo glasovali 12. novembra v Strasburu. Rok za vložitev predlogov sprememb pa je 17. oktober. V odboru Empel ki ima tukaj vodilno vlogo, bodo glasovali 26. novembra. Tako nadaljujemo z četrto točko na dnevnem redu. Izmenjava mnen s komisijo o predvidenih ukrepih za svetlobne proizvode v okviru zakonodaje o okoljsko primerni zasnovi in označevanju z energijskimi nalepkami. Besedo bi kar takoj dala komisiji, gospod Hudson bo spregovoril. Na voljo imate največ deset minut, izvolite. Uh, Hvala predsedujoča in lep pozdrav vsem skupaj. Najprej nekaj splošnih informacij. Komisija z vso zavzetostjo nadaljuje za svežnjem desetih ukrepov, ki govorijo o okoljsko primerni zasnovi. Želimo si, da bi do srede marca še poslali ta svežen v parlament. Kar se tiče uredbe o svetlobnih proizvodih, ta je del svežnja in v tem trenutku nimamo predloga komisije na to temo. Zakaj? Zato, ker kolegi še ni sprejel odločitve. Stanje je trenutno takšno, da smo zaključili z posvetovanji v komisiji, čakamo na povratne informacije, potem bomo prešli na pogovore v Svetovni trgovinski organizaciji, decembra ali januarja pa bo eh, odbor o tem glasoval. Svetlobni proizvodi so izjemno pomembno področje našega dela. Uredbe o svetlobnih proizvodih, ki smo jih že sprejeli, so nam pomagale pri tem, da smo znižali energetsko porabo zaradi svetlobnih proizvodov za 80 odstotkov. Do leta 2030 eh, moramo doseči naše cilje in zato je smiselno, da ohranimo ta zagon in poskušamo še za polovico znižati naše, eh, našo energetsko porabo, tako da se preide na led svetilke. Veselim se že komentarjev poslancev, ki so člani tega odbora, ampak omenil bi tri glavne točke, o katerih se pogosto razpravlja z deležniki. Prvič vprašanje gledaliških svetil. Trenutno obstaja izjema za svetilke, ki se uporabljajo v gledališčih. V tem trenutku pa se to včasih zlorablja kot eh, nekakšna vrzel v zakonodaji in zato se svetilke, ki so namenjene za uporabo v gledališčih v bistvu prodaja na splošnem trgu. Gre torej za zlorabo. Jasno je, da so gledališke svetilke popolnoma drugačne od tistih, ki jih imamo mi v hišah. Zato smo v tem novem predlogu dobro, po našem mnenju, odpravili to vrzel. 80 odstotkov svetilk, ki se uporabljajo v gledališčih, bo še vedno možno prodajati pod to izjemo gre za tehnične značilnosti teh svetilk, ki jih je lažje preveriti kot pa sam namen svetilk za uporabo v gledališču. 20 odstotkov teh svetilk pa se uporablja manj pogosto in prav to so tisti izdelki, ki se jih pogosto uporablja pri teh zlorabah. Drugo vprašanje pa so svetilke T8. Gre za uh, fluorescentni svetilki, ki jih imam jaz naprimer v svojem uh, svoji pisarni in večina pisarn še ima takšne svetilke. Te svetilke vključujejo živo srebro in to je vsekakor problematično. Dve, dva do tri teravate elektri, elektrike bi lahko um, prihranili, če bi preklicali uporabo teh svetilk. To je enako porabi elektrike, ki jo ima Malta na letni ravni. Naš predlog se je osredotočil na to, da bi počasi odpravili uporabo teh svetilk. Res pa je, da včasih ni alternativ v obliki led svetilk in zato je naše besedilo vključilo tudi nekaj ciljno usmerjenih izjem za te primere. Tretje vprašanje, o katerem pa smo veliko govorili, še posebej v okviru prejšnje uredbe. Tukaj gre za pomisleke, ki jih imajo ljudje za fotosensitivnostjo. Gre za legitimni pomislek, povezan z tem, kakšen učinek imajo kompaktne fluorescentne svetilke na te ljudi, ampak tukaj gre spet za vrzel, ki so jo ljudje zlorabljali, tako da so lahko eh, na trgu prodajali neučinkovite svetilke. Naš predlog sedaj vključuje izjemo, ki bo bolj specifična, bolj ciljno usmerjena in bo omogočala ljudem, ki imajo diagnosticirano fotosensitivnost, da na podlagi recepta dobijo takšne svetilke, ampak tega ne bo več mogoče zlorabljati. Veselim se komentarjev poslancev, z veseljem pa bom odgovarjal tudi na vprašanja, ki jih še imate. Hvala. Hvala lepa. Besedo dajem. Eh, poslancem, gospod Giza, najprej izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala tudi gospodu Hudsonu za to predstavitev. Še vedno sem mnenja, da je direktiva o okoljsko primerni zasnovi dober instrument za to, da vrčujemo z elektriko in drugimi viri energije. Komisar Katajnen je enkrat izračunal, da je celotna direktiva o okoljsko primerni zasnovi do lanskega leta pomagala pri vrčevanju toliko energije, kot eh, jo letno potrebuje Italija. Za dodatnimi ukrepi pa bi lahko privrčevali še toliko energije, kot jo potrebuje Švedska. Ko smo uvedli prepoved eh, navadnih svetilk in žarilk, smo morda premalo razumeli, kako pomembno je sporočanje kako je pomembno je ljudem povedati, zakaj smo se za to odločili in kakšne alternative so na voljo. Preden komisija sprejme nadaljne korake, sem zato prosil naslednje. Mi bomo tukaj seveda so odločali. Torej, predlagal sem, da razmislimo o tem, kaj bi lahko spremenili. Zato se vam zahvaljujem, da ste to točko umestili na dnevni red. Imam vprašanje glede svetilk T8. Zanima me, zakaj ste se odločali, odločili ta predlog uvrstiti v zakonodajo sedaj. Čeprav razumem, je z nami tudi eh, G, predstavnik GD za okolje in zanima me naslednje. razmisleki so, da bi še več eh, svetilk prepovedali in sicer, da bi prepovedali vse svetilke, ki vključujejo živo srebro. Morda obstajajo za to dobre razloge, ampak to bi omejilo izbiro potrošnikov in zato moramo dobro razmisliti o tem, ali je to smiselno in opraviti javno razpravo o tem. Ko smo se odločili za prepoved žarnic, se je komisija odločila objaviti študije o tem, da je živo srebro v drugih svetilkah zanemarljivo. Namreč, če vrčujemo z energijo pri uh, svetilkah, potem bo manj živega srebra v okolju. Sedaj imamo dobro delujoče sisteme recikliranja svetilk. Ampak tudi, če bi vse te svetilke zavrgli v okolje, bi bilo še vedno boljše uporabljati energetsko varčne svetilke kot navadne žarnice. Ta argument eh, še vedno obstaja in zato prosim komisijo, če lahko to prosim pokomentira. Zdi pa se mi, da bi morali to nekako združiti in povezati. Torej, tako potrošniki kot industrija morajo biti upoštevani. Njih bo takšna prepoved namreč prizadela in prav zato moramo o tem razpravljati in potem to tudi zelo jasno sporočiti. Nima namreč smisla, da bo komisija iz različnih generalnih direkcij pripravljala neke prepovedi vsake pol leta in te si bodo potem po možnosti še nasprotovale. Upam, da bo ta, prevo, pre, ta splošna prepoved ki je generalna direkcija za okolje še ni sprejela, začela veljati čez, čez nekaj let, ampak to bi lahko prestavili še na kasnejši datum. Namreč, po mojem mnenju, bo trg to sam uredil. Zanima me, kaj meni komisija o tem. In drugič, zanima me, kako je z izmenljivostjo tukaj. Gospod Doro je lani pripravila poročilo, v katerem je parlament zahteval, da bi um, svetlobni proizvodi morali imeti žaril, svetilke, ki se zamenjujejo. Torej, če gremo v trgovino in kupim neko luč, potem pa čez eno leto, naprimer, ne dela več led, led svetilka, potem je zelo pomembno, da lahko samo zamenjam vir svetlobe in ne rabim celotne luči za vreči ali vreči v smeti. Včasih potrošnik tudi vidi, da mu ni všeč ton barva svetilke in zato želi pač zamenjati svetilko. Tudi to mora biti vedno možno. Komisija tukaj razmišlja o nadzoru trga, ampak nas kot parlament eh, zanima aspekt potrošnikov. Namreč za potrošnike je to velika prednost, če lahko vedno zamenjajo vir svetlobe v luči. Prosim torej komisijo, da tukaj razmisli tudi o potrošnikih. Vem, da obstajajo določene oblike in zasnove ter tehnični razlogi, zakaj to ni mogoče, ampak o tem moramo res eh, razmisliti. Zdi se mi, da moramo imeti to splošno načelo, da, je, da mora biti vedno mogoče zamenjati vir svetlobe. Parlament je to namreč eh, sprejel v svojem mnenju lani in zato komisijo prosim, da si to še enkrat ogleda, da razmisli o vidiku potrošnika v tem primeru in da nam pojasni, kakšni so trenutni predlogi v predlogu, ki ga komisija še ni uradno objavila, ampak eh, o katerem že sedaj razpravljamo. Torej, najlepša hvala. Uh, hvala lepa, gospod Palmer. Uh, hvala lepa. Še enkrat bi se navezal na gledališke svetilke, namreč eh, pogosto se name obrnejo organizacije in eh, me vprašajo, kako je s tem. Še posebej gre za majhna gledališča, naprimer Lace Market Theatre v Nottinghamu, ki ga vodijo prostovoljci in ki nima nobenih drugih sredstev kot prostovoljne donacije. Podobno pa se name obračajo tudi manjše, manjši odri, kjer nastopajo komedijanti, glasbene skupine in tako naprej. Namreč teh svetilk ne uporabljajo samo gledališča, ampak tudi drugi odri. Prosim torej, da razmislite o pomislekih, ki jih je tukaj sektor podal. Veselim se nadaljnih podrobnosti tega predloga. ki jih je komisija pripravila na podlagi dejanskega pregleda povratnih informacij. Mislim, zdi se mi, da ste res prisluhnili določenim pomislekom, ampak eh, meni se še vedno zastavlja ta dve vprašanji. Prosim, če lahko na nje odgovorite. Dejali ste, da je 80 odstotkov trenutno obstoječih svetilk takšnih, da bo izjema za njih še vedno obstajala. Ampak koliko časa bo ta izjema ostala, ali komisija predpostavlja, da bi to kdaj spremenili? Veliko organizacij, gledališč in odrov namreč to zanima, namreč njihovo finančno načrtovanje tukaj je pomembno. Zanima jih, ali bo ta izjema veljala tri leta, pet let, deset ali kaj drugega. Kaj pa je z drugimi 20 odstotki svetilk, za katere pravite, da jih bo potrebno menjati? dejali ste, da gre tukaj za bolj eh, redke svetilke, bolj specialistične. Ampak to pomeni, da gre verjetno tudi za tiste svetilke, ki so dražje, ki jih je dražje zamenjati. In to bo imelo nesorazmerni učinek na manjh, majhne odre, v primerjavi z velikimi gledališči, naprimer. Zanima me torej, ali je komisija v vaših pogovorjih z deležniki, torej z sektorjem tukaj, razmislila o tem, ali boste sprejeli pristop, ki bo enoten za vse, ali pa boste razmislili o tem, da obstajajo razlike med ogromnimi stadioni, v katere pride 20-30 tisoč ljudi, ki so plačali drago karto, ali pa majhni odri, ki jih obišče 50 ali pa 100 ljudi na večer. Gre za dve posebno, povsem različni inštitucij in prav zato vidimo, da so stroški menjave teh eh, svetilk nesorazmerno višji eh, za majhne odre. Tudi, če gre samo za 20 odstotkov svetilk, stroški bodo zelo visoki. In zanima me, ali je komisija razmislila o tem, kako boste dejansko eh, prilagodili zakonodajo Res me zanima, ali obstaja kakšna možnost, da bi različne velikosti gledališč in odrov obravnavali drugače in na tak način priznali, da obstaja razlika pri bremenu, ki ga bodo prevzeli manjši odri. Najlepša hvala. Madam Okan. Gospa Okan. Pomen, eh, nu er de min filmen je aha, er fordi... Najlepša hvala, gospa predsednica. To sicer ni moje. Eh, področje, ampak vseeno je to zelo pomembno področje. Direktiva o okoljsko primerni zasnovi, o ekodizajnu je zgodba o uspehu. Kljub temu, da eh, je naletela na številne ovire, smo s tem pokazali, eh, da lahko marsikaj naredimo. Številni potrošniki, večina potrošnikov eh, nam je hvaležnih, sedaj jim ni treba več eh, strmeti v tiste oznake A in podobne neumnosti. Če se sprehodimo po Bruslju ali pa po Strasburu, pogosto vidimo, da je razsvetljava stara 150 eh, let, pa se še vedno uh, uporablja. Takšne žarnice se še vedno niso uh, zamenjale, kljub temu, da potrebujemo uh, napredek na koncu pa smo deležni grozne razsvetljave s starodobnimi žarnicami. Pomembno je, da se ozremo tudi v gledališča. Vse nas lobirajo, seveda, to je jasno, ampak jasno je tudi, da so mala gledališča tista, ki se za to borijo. Poskrbeti moramo za to, da bomo na koncu imeli sistem, ki je v praksi izveljiv. Veseli nas, da je na mizi dober predlog, ki izpostavlja tudi to temo. Ne moremo preprosto ostati pri statusu eh, quo. Uh, dobro pa je, da bi imeli eh, neko razumno izjemo za mala gledališča, ampak vseeno eh, se moramo ozreti v prihodnost. Z vidika okoljsko primerne zasnove potrebujemo uporabne določbe, ki bodo uporabljene za potrošnike, tako da se ne bodo uh, izgubili v celi vrsti nerazumljivih uh, stvari. To mora biti pomoč za potrošnike, ki bodo tako vedeli, kaj je okolju prijazno in kaj ne. Eh, zadeve morajo biti jasne. Pomembno je, da se ta direktiva še vedno uporablja v praksi vse skupaj veliko obeta in veselimo se celotnega svežnja. Hvala. Okay, thank you. Someone else? Najlepša hvala. Še kdo na to temo? Če ne, bomo besedo predali gospodu Hudsonu. Izvolite. Um, Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala vsem kolegom in kolegicam, ki so izrazili svojo podporo za celotni program polica prihranka na področju energetike izhaja iz eh, okoljsko primerne zasnove in označevanja z energijskimi nalepkami. Eh, morda se sliši to kot neka manjša zadeva, ampak prihranki so ogromni posod v eh, tovarnah in tako naprej. Gospod Liz ima prav, pomembna je komunikacija. Ko bomo spremenili nalepke, kar je zakonodajni akt, eh, ki smo ga sprejeli eh, lani, bomo sodelovali z industrijo, z državami članicami in eh, pojasnili potrošnikom, kaj nalepke pomenijo. Sploh za te visoko prioritetne proizvode, o katerih je razprava tekla sedaj. Veseli me, da so z nami tudi kolegi iz Generalnega direktorata za okolje. Tesno smo sodelovali z njimi pri pripravi tega svežnja, eh, tako kar se tiče eh, pomivalnih strojev in eh, podobnih naprav, pa tudi glede krožnega gospodarstva. Kar se tiče popolne prepovedi, ne gre za to, da če se je komisija odločila bodi si za popolno prepoved, bodi si ne. Pogovarjamo se o omejevanju, eh, pogovarjamo se o eh, zakonodaji o eh, nevarnih snoveh. Zaenkrat ta razprava še ni prišla do konca. Razumemo vaše komentarje in brez dvoma bodo razprave še potekale. Imeli bomo dodatne priložnosti za pogovor, preden se odločimo za spremembo zakonodaje. Kar se tiče luči T8. sedaj predlagamo spremembe, zato ker obstajajo alternative v obliki eh, let diod in eh, tudi zato, ker eh, s tem lahko veliko prihranimo. Gre za klasični pristop. Stranski učinek bo ta, da uh, se bo doma uporabljale naprave, ki vsebojejo uh, živo srebro. Gospod Lize ima uh, Eh, prav, manj je tudi eh, izlivov eh, živega srebra iz starejših žarnic, pomembno oziroma luči, pomembno je, da prijdemo na sodobne sisteme, kjer te nevarnosti ni. Na to trajnostni viri svetlobe v tem besedilu ne gremo tako daleč, kot eh, prosi za to gospod eh, Lize. Ustrajamo pri tem, da bi moralo biti eh, mogoče, da eh, tržni nadzorni organi preverijo eh, luči, ki se dajo na trg eh, in ugotovijo, če se določbe spoštujejo. Ampak imamo dve možnosti, bodi si eh, takšno napravo eh, vzamemo z trga, bodi si zagotovimo eh, Eh, da se jo lahko testira. V naših razpravah z industrijo smo slišali, da bi lahko prišlo do velikih eh, stroškov, če bi integrirane proizvode eh, vzeli z trga. Imamo pa na tem področju tudi evropsko dodano vrednost. Proizvodnja let diod se je preselila onkraj naših meja, ampak raziskave in uh, eh, razvoj je nekaj, uh, kjer smo ekonomsko eh, močni. Gospod Palmer, gospod Auken, kar se tiče razsvetljave v malih gledališčih, najprej uh, časovno obdobje, predlog izjeme ni časovno omejen, gre za določene tipe razsvetljave. Če morajo gledališča še naprej uporabljati takšno razsvetljavo, potem eh, bo ta ostala na trgu. Revizijska klauzula v besedilu je eh, klauzula petih let od začetka eh, veljave, nimamo pa posebnih časovnih določb za to področje. Kar se tiče 20 odstotkov, sem bil morda malce preveč splošen, gre za 20 odstotkov tipov razsvetljave, Eh, tipov svetlobni, svetlobnih proizvodov, ne 20 odstotkov dejanske razsvetljave. Po naših informacijah gre eh, za specializirane tipe, ki jih najdemo v eh, gledališčih, kjer se poje in pleše, ne pa nujno v eh, majhnih gledališčih. Omenil sem ta mehanizem povratnih informacij, feedback mehanizem ta faza se začenja sedaj in tudi v tej pozni eh, fazi, tudi po vseh teh posvetovanjih, obstaja možnost, da zainteresirane strani izrazijo svoje mnenje. Če obstajajo pomisleki, potem sem pripričan, da bodo zadevni organi in združenja to izpostavili. Glede na besedilo, takšno kot je sedaj. Še dvoje bi dodal. Ne, predlagamo, da boste morali uh, stran vreči svoje luči ali pa uh, svoj um, sesalnik ali pa kaj takšnega, takoj ko bo začela uh, zakonodaja veljati. Ne, zgolj ko je treba nekaj zamenjati, začne veljati ta določba. Tako da stroškovno gledano to ni težava. Ko pa obstaja možnost za zamenjavo uh, Eh, s tehnologijo LED, potem bodo stroški na koncu manjši, zato ker eh, stare eh, žarnice porabijo veliko energije. Ne gre toliko za finančno enačbo, gre za to, da poskušamo zagotoviti, da so gledališče še naprej tako čudovita kot do sedaj. Ampak z veseljem bomo prisluhnili uh, drugim mnenjem. še ena stvar. Vem, da se boste jutri pogovarjali o reviziji zakonodaje eh, o programu LIFE. Vso to delo, ki ga usmerjamo v podporo okoljsko primerne zasnove in označevanja, eh, podporo vseh zadevnih eh, tržnih organov in drugih, vso to delo poteka prek obzorja 2020. Tja ne spada, ne gre za raziskave, gre za podporo okoljskim ciljem. Predlog komisije za program LIFE za naslednje obdobje vsebuje to tranzicijo na čisto energijo in eh, to bomo vključili v program LIFE. To sem želel izkoristiti, eh, to priložnost sem želel izkoristiti, da eh, to izpostavim. gospod eh, Naj, ki se ukvarja eh, s tem v GD za energijo eh, in tudi sam in kolegi iz drugih GD-ov smo vam na voljo, tako da kar stopite v stik z nami, če želite. Najlepša hvala za vaš prispevek. S tem smo prišli do konca razprave pred glasovanjem. Glasovati bomo začeli ob 11, tako da moramo sedaj sejo prekiniti. In s tem boste lahko nadaljevali z bilateralnimi pogovori na štiri oči s gospodom Hudsonom in njegovo ekipo. Se vidimo ob 11.

Well, hello everyone. If you want to take your. Lepo zdrav vsi skupaj, prosim, da zasedete svoja mesta in pripravite svoje glasovalne kartice, tako da bomo lahko začeli z glasovanjem. Naj vas spomnim, da smo s popodanskega dela dnevnega reda prestavili dve točki na dopodanski del to sta točki 17 in 23. Upam, da imate pripravljene tudi glasovalne kartice, gospod Farija. Ali lahko pojasnite, zakaj ste prestavili ti dve točki s popovdneva na dopovdan? O tem nas ni nihče obvestil. To je bila odločitev sprejeta skupaj s sekretarjatom, zato da bi uravnotežili količino glasovanja med objema deloma dneva, zato ker eh, smo imeli popovdan na eh, dnevnem redu precej več točk. In pri pla plastiki smo dosegli številne kompromise, drugače bi to glasovanje verjetno trajalo precej dlje. Najprej bomo glasovali o vprašanju za komisijo omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva na enotnem digitalnem trgu, krepitev vloge državljanov in oblikovanje bolj zdrave družbe. Elektronsko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to še eno vprašanje za komisijo na temo redkih bolezni. Elektronsko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Še eno vprašanje za ustni odgovor za komisijo Evropa, ki varuje čist zrak za vse. Glasujte, prosim and is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Še eno vprašanje za ustni odgovor za komisijo pobuda Evropske unije za vpraševalce. Glasujte, prosim. And it's closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Predlog spremembe 46, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 230, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 231, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 232, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 31, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 243 in pa predlog spremembe 244, ITRE 36 in pa AGRI 33 skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 242. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa kompromis 5. Kdo je za? proti, vzdržani, spred. 266 in Agri 36, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjena sta. 267, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Peš 25, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, spred. Kompromis 14, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 241, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 263, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 276, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili prav. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. Naslednje dva sta brezpredmetna. Glasujemo o 22. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Stran številka 10, 278, kdo je za, proti, vzdržani, Zavrnjen. Kompromis 4a. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kot dodatek še kompromis 4b. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. Konec glasovanja. Sprejet. Naslednja stran, kompromis 6, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 354, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 355, ne, ta je identičen, tako da sta oba zavrnjena. Kompromis 7, kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejet. Stran 16, peš 28, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? EKR nisem videla. Ampak mislim, da je sprijeto. Pravo bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Stran 22. Kompromis 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 475, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ekon 25 in ITRE 55, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. 476, imamo prošnjo za glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 477. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Spred. 478. Kdo je za? Proti? Vzdržani spred. Ekon 26 in ITRE 56. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjena sta. 480 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Pravo bomo preverili, preverjamo 480. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Agri 58 je brezpredmeten. Kompromis 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Predlog sprejem je 490, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 13, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Smo na strani 29, predlog sprejem je 522, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti prav, preverimo. Glasujte, prosim, konec glasovanja, zavrnjen. ITR 59, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 526, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja je stran 37. Predlog spremembe 621. 622, 23 in 24 eh, z ustnim predlogom spremembe poročevalke. Ta je zapisan. A želi besedo? Glede na to, da imamo ustni predlog srednje poročevalke, vas moramo vprašati, če kdo nasprotuje temu predlogu. Če ne, bomo glasovali z predlogom spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Agris 79, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Stran 44. Agri 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Niste dvigali rok. Še enkrat, Agri 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Stran 44, saj sem rekla. Ekon 1 in itre 4, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjena sta. Ekon 2 in ITRE 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjena sta. Predlog spremembe 51. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 50. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 52. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. 53. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, preverili bomo. Preverjamo 53. Konec glasovanja. Spred. 54, kdo je za, proti, vzdržani. Nisem videla vaših rok, tako da bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. ITRE 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. AGRI 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 55. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet peš ena, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjen. Itre tri, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prav sem imel 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 58, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 59 je brezpredmeten, 60, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 61 in itre 6, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjena sta. 63, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 65, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 64, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Ekon 3, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 66, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Itre 7, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 3, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Peš 2, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Itre 8, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 67, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 68, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 69, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 71 kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Mislim, da je sprejet. Konec glasovanja. Sprejet. Peš 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preglasujem je štiri, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Pet in agri šest, kdo je za, proti, vzdržani, spretasta. Itre deset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 73, kdo je za, proti, vzdržani, spretasta. 74 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. ITRA 31 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 75 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. PEŠ 6 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. stran 48, predlog spremembe 90 in ikon, eh, ikon 5, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Konec glasovanja, sprejeta. 91, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 92, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Agri 9, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog se nam je 104, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. Peš 11, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. 105, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. Itre 13, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen proti, vzdržani, zavrnjen. ITRE 24, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. ITRE 21, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. AGRI 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. ITRE 16, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. ITRE 14, kdo je za, proti. ELES? Ste za? No, še enkrat. ITRE 14. Kdo je za? Sprejete. No, nekaj čudnega se je zgodilo, zato ker smo zavrnili praktično vse iz odbora ITRE in odbora PEŠ eh, in zato smo morali to ponoviti. AGRI 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejete. 115. Kdo je za? Sprejete proti, vzdržani, zavrnjen. ITRE 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 118, kdo je za, proti. 118, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 120, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen bomo preverili prav. Konec glasovanja. LS ima enega, ima enega člana preveč. Zavrnjen. 119 kdo je za, proti, vzdržani 0. Zavrnjen. Agri 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Naslednja stran, 130 in Econ 8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena sta. 131, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Naslednja stran, 141, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, spred. Agri 19, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 150, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 151, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 152, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Peš 12, Kdo je za? Proti? Še enkrat. Peš 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani spred. Peš 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. Ekon 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. Ekon 12. Kdo je za? Proti? proti vzdržani sprejet. 179 in agri 10. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjena sta. Agri 21. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 180. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 22. Kdo je za? Proti, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 23, kdo za? Proti, vzdržani, preverili bomo. Konec glasovanja. Sprejet. Peš 18, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Agri 25, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 204, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. ITRE 30, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Agri 27, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 217, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 218 in Agri 29. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta sta. 219. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 220 za, proti, vzdržani, sprejet. A glasujemo 221. 221. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 222, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. In še končno glasovanje, elektronsko glasujte, prosim. It's closed. Konec glasovanja. Sprejeto. now now we vote on an opinion zdaj pa bomo glasovali o mnenju in sicer gre za razkritja v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede vzdržnosti. Dopolnjujemo direktivo 2341 iz leta 2016. Predlog spremembe je ena za, proti, vzdržani. Preverjamo. Konec. Sprejet. Predlog spremembe 31 z 32 za. Proti. Opravičujem se. Glasujemo samo o predlogu spremembe 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, preverjamo. 34 Konec glasovanja. Sprejet. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 40 za, proti proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, sprejet. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti, vzdržani, preverjamo 46. Konec glasovanja. Sprejet. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani, sprejet. 50 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, preverjamo 54. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, ELS ste za, sprejet. Kje smo? 58 za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, sprejet proti, vzdržani, sprijet. 61 za, proti, vzdržani, sprijet. 62 za, proti, vzdržani, sprijet. 63 za, proti, vzdržani, sprijet. 64 za, proti, vzdržani, sprijet. 65 za, proti, vzdržani, sprijet. 66 za, proti, vzdržani, sprijet vzdržani, sprejet 67 za, proti vzdržani, sprejet 68 za, proti vzdržani, sprejet 69 za, proti vzdržani, sprejet 70 za, proti vzdržani, sprejet 71 za, proti vzdržani, preverjamo 71. Začetek glasovanja. It's close. Konec glasovanja. Sprejet. Z enim glasom večine. Dobro. Potem ne glasujemo o 72, temveč o 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. 3 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 4 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 6 za. Proti. Vzdržani sprejet. 5 za proti, vzdržani, zavrnjen, sedem za, proti, vzdržani, sprejet, osem za, proti, vzdržani, zavrnjen, devet za, proti, vzdržani, zavrnjen, deset za, proti, vzdržani, zavrnjen, enajst za, proti, vzdržani, sprejet, dvanajst za, proti, vzdržani, zavrnjen, trinajst za, proti, Vzdržani, zavrnjen 14 za proti, vzdržani, zavrnjen, 15 za, proti, vzdržani, sprejet, 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 17 za, proti, vzdržani, sprejet, 18 za, proti, vzdržani, sprejet, 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa še končno elektronsko glasovanje, začete glasovanja. And it's closed. And it Konec glasovanja, sprejeto. Ali je to zadnji dosje za danes do povdne?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 Vzdržani, preverjamo. Tukaj smo razdeljeni. Mislim, da je sprejet, ampak ne vem. Se moramo prepričati. Konec glasovanja. Sprejet. 38. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 39. Za? Preverjamo 38, začete glasovanje. Konec. Zavrnjen. Hvala. 39 za, proti. Preverjamo. Ni jasno, kako so porazdeljeni glasovi. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, zavrnjen. 42. Preverjamo prejšnjega. Konec glasovanja. Sprejet. Lahko bi stavila, da je bil zavrnjen. 42 za, proti, zavrnjen. 43 za, proti, preverjamo. Konec preverjanja, zavrnjen. 44 za, proti, sprejet. 45 za, proti, proti, sprejet. Preverjamo 45. Konec preverjanja. Sprejet. 46 za, proti, zavrnjen. 47 za, proti, zavrnjen. Aha, vzdržani. Zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, sprejet. 50 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti vzdržani, zavrnjen 6 za, proti vzdržani, zavrnjen 7 za, proti vzdržani, preverjamo 7. And it's closed. Konec. Sprejet. 9 za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjen, deset za, proti, vzdržani, alde, nisem videla, videla kako ste glasovali, alde je za ali proti, sprejet torej, enajst za, proti, vzdržani, sprejet, dvanajst za, proti, vzdržani, sprejet, trinajst za, proti, proti, zdržani, zavrnjen. 14. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15. Za, proti, vzdržani, sprejet. 16. Za, proti. Preverjamo 16. Začetek glasovanja. The vote is closed konec glasovanja, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, zdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko začetek glasovanja. Thank you. And it is closed. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. In tako smo zaključili z glasovanjem za danes do povdne. Naj vas spomnim, da glasujemo še popovdne. Začnemo ob štirih. Hvala lepa.